letos. Pozdravljam predsednika Evropskega sveta, gospoda Donalda Tuska, ki mu bom kar takoj predal besedo. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, predsednik Juncker. V čast mi je, da sem lahko zopet tukaj Namen neuradnega srečanja je, da se posvetujemo, ne da se pogajamo. Srečanje je bilo kratko, rezultat je drnat. To srečanje smo organizirali zaradi hitro spremenjujočih se dogodkov. Prva točka na nem redu je bila Ukrajina. Imeli smo izmenjavo stališč s predsednikom eh, Ukrajine Petrom Porošenkom podal je svoje mnenje o prekinitvi ognja in sporazumu iz Minska. Zahvaljujemo se gospe Merkel in gospodu Olandu za vsa prizadevanja za doseganje miru in za to, da sta sprožila mirovna pogajanja. Dobili smo krhek sporazum in temu smo podali previdno podporo. Evropska unija še vedno upa na mir, na stabilnost, na teritorijalno suverenost Ukrajine, da to lahko dosežemo čim prej. Vendar pa smo še vedno zelo skeptični. Sporazum iz Minska leta 2014 ni bil spoštovan. Sedaj se sprašujemo, kako lahko podpremo spoštovanje novega mirovnega sporazuma. Če tega eh, ne bo, potem ne bomo mogli sprejeti naslednjih korakov. Prekinitev ognja naj bi nastopil o polnoči 15. februarjem. Prekinitev ognja je eh, bila kršena več kot 800 krat v skladu z OSEJem. Povezal sem se s kanclerko Merklejevo in s predsednikom Olandom. Posvetoval sem se tudi z vsemi voditelji. Evropska unija je enotna glede tega vprašanja in tako bo tudi ostalo. Nadaljne sankcije so še vedno na mizi. Pripravljeni smo na kakršnikoli razvoj dogodkov, naj bo slab ali dober. Spoštovane poslanke in poslanci, 12. februarja smo se voditelji spomnili na grozovit atentat v Parizu, kjer je omrlo sedem ljudi. Zato smo vzpostavili nov protiteroristični načrt, ki ga smo sprejeli na svet. Nov načrt bo zahteval od Evropske unije to, kar že počne na področju notranje varnosti. Vendar pa moramo stvari opraviti bolje in hitreje. Bolje moramo uporabiti varnostne možnosti znotraj Schengena in ukrepiti zakonodajo glede streljnega orožja. Zadnji atentat v Köbenhavnu je povdaril to potrebo. Ta atentat in napad samo še okrepi naš namen za boj proti kakršnim koli ekstremizmu in terorizmu. terorizmu. Rad bi izrabil to priložnost, da izrazim sožalje danski dancem in svojcem žrtev. Čeprav Libija ni bila na dnevnem redu na neuradnem srečanju februarja, smo zaradi zadnjih grozovitih dogodkov obravnavali tudi to zadevo. Obstajajo pomembna področja, kjer se lahko med sebojno podpiramo, kjer lahko skupaj delujemo. Zato pozdravljam napredek glede začetka pogajanj znotraj Evropske unije o podatkih letalskih potnikov. Treba je zaščititi pravice naših eh, državljanov, zaščititi njihovo varnost, ne da bi škodili pravice do zasebnosti. To vprašanje je nujno potrebno, eh, je zelo pomembno, treba ga je spoštovati. Junija se bomo vrnili na to vprašanje med drugim. Istočasno Medtem pa se bodo države članice lotile te grožnje na odločen način. Glede Grčije, februarja ni bil prav trenutek za nekoordinirana pogajanja o zunani pomoči Grčiji. Evroskupina se je posvetovala tega nam poročala o stanju v Grčiji. Pozdravili smo gospoda Ciprasa kot novega člana sveta, ki je predstavil svoje stališče glede situacije. Dogovorili smo se, da bodo pogajala potekala naprej na ministerski ravni, zato da bi lahko dosegli skupne točke. Nisem imel nobenega doma, da bi do tega tudi prišlo. Stopili smo v stik z vsemi relevantnimi partnerji, zato da bi dosegli dogovor v petek prejšnji teden na seji evroskupine. Zelo sem zadovoljen, hm, da so se ministri dogovorili o načrtu za reforme Grčije včeraj. To bo okrepilo gospodarsko monetarno unijo samo. Moramo okrepiti tudi gospodarsko eh, upravljanje politiko v evroobmočju. Zato smo odprli tudi to razpravo. Predsednik Juncker je predstavil analizo za podlago in bistveno vprašanje, na katera je treba odgovoriti, če želimo doseči boljše gospodarsko upravljanje. Eno vprašanje je postalo jasno. Po zadnji odločitvi Evropske centralne banke je postalo prednostnega pomena, da gospodarstva postanejo bolj konkurenčna. Tega ne moremo storiti iz Bruslja. Zato potrebujemo politično lasništvo nad eh, političnimi reformami na nacionalni ravni. Spoštovane kolegice in kolegi, sedaj pričakujemo svet marca. V naslednjih treh tednih bomo spremljali situacijo v Ukrajini, v Libiji, vsak dan in to zelo natančno. Na svetu marca bomo ravno tako razpravljali o strategiji za vzhodno in južno eh, sosedsko partnerstvo. Razpravljali bomo tudi o naših gospodarstvih in se osredotočili na vprašanje, ki mi je zelo pri srcu, kot tudi eh, večini vas tukaj v Evropskem parlamentu. In to je, k, nujna potreba po energetski energiji, kot je že povdaril podpredsednik Ševčovič. Evropska unija mora in lahko tudi storiti velik napredek na tem področju. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Juncker, predsednik komisije. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod predsednik sveta, spoštovani kolegi. Svet, ki je bil 12. februarja, je bil neformalni svet, kar pomeni, da ni so bile sprejete nobene odločitve. To je bil koristen svet in kljub vsemu je to bil Eh, svet, kjer ni bilo nobenih dram. Bil je kratek, učinkovit, tako kot njegov predsednik. Seveda eh, smo po pariških dogodkih eh, razpravljali tudi o boju proti terorizmu in želim povedati, da smo se v zvezi s tem vsi strinjali. Da, Schengenski eh, sporazumi ne predstavljajo problema. Schengen je odgovor. Schengen je eh, eh, odgovor na problem, kar pomeni, da smo na podlagi predloga komisije odpravili vsakršno zamisel, da bi kakorkoli spreminjali vsebinsko ali formalno šengenski sporazum. Ko gre za boj proti terorizmu, ne sme, človek ne sme ukrepati prehitro odgovor na terorizem eh, se ne išče na hitrico. Spomnite se naših prijateljev američanov. Takoj po atentatih 11. septembra v New Yorku in v Washingtonu eh, so reagirali, ampak mislim, da moramo ostati mirni in resni in to smo tudi naredili. Tudi v zvezi z PNR In eh, gospod predsednik, eh, želim eh, se zahvaliti parlamentu, da je potrdil odločitev, ki je bila sprejeta. Osebno se vam zahvaljujem, gospod predsednik, tudi za to, ker ste vse naredili, da je parlament, da so različne odbore parlamenta se strinjali z mnenjem komisije prejšnje ne eh, kritiziram parlamenta zaradi odločitve, ki naj bi jo bil sprejel pred nekaj meseci, kajti spoštovanje temeljnih pravic eh, svoboščin je nekaj, kar je zelo pomembno tudi za komisijo. In eh, mislim, da je treba v tej zvezi ukrepati in se odziva, odzivati resno. In imeli smo tu Eh, tudi eh, svet, kot sem rekel, za energijo. Danes do povdne je komisija sprejela eh, odločitev. Eh, vedno sem mislil, čeprav tega nisem vedno delal, ampak eh, na začetku sklica je treba predstaviti velike projekte. Če bi bil to naredil jaz v svojem prejšnjem življenju, bi bili danes rezultati boljši. Ampak sedaj sem predsednik komisije in zato bi želel, da veliki projekti, ki odražajo prioritete komisije, začno teči takoj oziroma da so predstavljeni takoj. In dogovorili smo se o zeleni knjigi eh, o, o ni kapitalskih trgov. Eh, vem, da eh, gi. No, je govoril o modri knjigi, no to bi imelo nekoliko eh, strankarsko konotacijo. Torej, zelena knjiga je. Ampak tudi odgovor mora biti ultrazelen. In torej, kot sem rekel, Eh, začeli smo z energetsko unijo sedaj in kar poskušali smo delati čim bolj transparentno. Želeli smo pojasniti določene stvari kot komisija in naš namen je sprijeti vse odločitve, ki so potrebne za to, da se zagotovi enotni digitalni trg. To mora biti narejeno maja in eh, Tako so se začeli vsi veliki projekti komisije, kmalo bodo stekle tudi druge potrebne pobude na svetu, ki mu je predsedoval predsednik Tusk. Na tem svetu smo predstavili eh, analitično študijo o vzrokih krize ekonomske in monetarne unije. In glede na to, da je bil to najlažji del, smo pred kolegi v svetu, v Evropskem svetu, pred, predstavili vprašalnik, ki vsebuje bistvena vprašanja o eh, prihodnosti monetarne in ekonomske unije. Rekli so mi, da bi moral razumeti, da so nekateri obžalovali, da eh, so Eh, postavljena ta vprašanja. Ampak to je res, ampak če človek ne postavi vprašanj, ni odgovorov. Ampak jaz hočem odgovore. Hočem odgovore o tem, kakšna je glavna dimenzija ekonomske in monetarne unije. In eh, ta vprašanja smo postavili, odgovore bomo eh, z predsednikom Tuskom Desblumom in drugimi preučili in bomo v največji meri tudi vključili predsednika Evropskega parlamenta v pregled teh odgovorov. Želim tudi povedati, da gre za poročilo štirih predsednikov in bomo vključili Martina Šulca. To ni poročilo štirih institucij plus parlamenta, to je osebno delo in tako kot drugi predsedniki do sedaj, želim tudi jaz, da se osredotočimo na uh, pregled naših osebnih idej, ne idej institucij. Ja. Donald se nikoli ni pogovarjal uh, v svetu, jaz ne v komisiji, gospod Dragi je neodvisen, njegova neodvisnost, ne vem, kaj je naredil s to neodvisnostjo, ampak mi drugi, ki smo odvisni, moramo vedeti, da je to poročilo, ki odraža osebna mnenja petih predsednikov. In vesel sem tega dejstva, eh, da je predsednik Evropskega parlamenta tudi vključen v to delo. Kar pa zadela naložbeni načrt, eh, ki čisto eh, po nepotrebnem nosi moje ime. No, tu bi se želel zahvaliti Evropskemu parlamentu. Eh, odborom in poročevalcema, ki upravljata odlično delo, to je gospod Bulman in gospod Fernandez. Ona dva trdo delata, zato da bi lahko Evropski parlament sprejel odločitev v zvezi s tem in tudi odločitev o zakonodajnih tekstih in da bi to lahko naredil najkasneje junija. Podarjam, potrebno je sprejeti odločitev v parlamentu junija in želim vas spomniti, gospod predsednik, torej, če, če smo se odločili za metodo skupnosti, potem eh, ne more ta sprejemati odločitev samo svet in komisija. Sam sem želel, da je vključen tudi Evropski parlament, kajti eh, rekel sem že, da metodo skupnosti moramo čim bolj uporabljati. In, To velja tudi za to konkretno vprašanje. Danes smo kot eh, kolegi komisarjev sprejeli odločitev o proračunskih vidikih, ki se nanašajo na določeno število držav članic, ne samo na eno, ampak na več držav članic. In eh, kot je eh, pozornost javnosti usmerjena na Francijo, pa vam želim povedati, da smo se danes odločili, da smo Francijo povabili, da zmanjša svoj strukturni deficit v letošnjem letu za nič celih pet odstotkov. To bi pomenilo, da bo francoska vlada morala popraviti svoj proračun, ki so ga izglasovali za 2015, eh, za nič cela dva eh, procotka. Torej, eh, želeli bi, da se zmanjša uh, strukturni uh, primankljaj Francije v letu 2016 za 0,8. Skratka, dali smo jim dve leti več časa, ampak smo nekoliko povečali intenzivnost tega uh, postopka. Ja, ampak Francija pa bo pod okrepljenim nadzorom, se upravičujem za ta izraz. Ampak to pomeni, da bo Evropska komisija bolj intenzivno spremljala prilagoditve, ki jih bo izvajala Francija v proračunu. Toliko. Delamo, delamo, delamo tisto, kar moremo, ampak vsega, kar si želite, eh, ne moremo narediti. Ampak pri tem, kar delamo, pa pričakujemo in računamo na podporo Evropskega parlamenta. Brez eh, Evropskega parlamenta je komisija nema in gluha. Eh, in zato eh, računamo na vašo pomoč. Najlepša hvala, gospod komisije. kdaj gremo na razpravo, preden odprem razpravo, bi rad sporočil naslednji. V tej razpravi bomo striktno upoštevali omejitev časa, zaradi tega, ker se moramo držati časa zaradi naslednjih razprav. Ponavadi sem zelo radodaren, sedaj pa vas moram zaprositi, da se držite svojega odmerjenega časa ravno tako ne bo sklopa Catch the Eye, ravno tako ne bomo sprejemali nobenega modrega kartona. In še drugo sporočilo. V naši inštituciji imamo redno stažiste in ti so igrali nogometno tekmo proti stažiste stažistom iz eh, komisije. Rezultat je bil 10 proti 1 za Evropski parlament. Se strinjam z rezultatom. Gospod Tusk, vem, da ste tudi vi igrali nogomet. Prosim, da se stavite vi svoje moštvo, da boste lahko igrali proti našemu moštvu. Sedaj ima besedo v imenu skupine ELS gospod Sajšvolski. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, predsednik sveten predsednik komisije. Samo dva tedna je poteklo od zadnjega neuradnega srečanja. Vendar pa se je zgodilo tako zelo veliko. Na svetu naj bi obravnavali terorizem, vendar pa so temu dodali še Grčijo, kriza v Ukrajini in pa Libijo. Imamo tri naloge za naše evropske vrednote glede Charlie Hebdoja, svoboščine, svoboda izražanja in varnost državljanov in izdelali smo načrt za boje proti terorizmu. Grčija. Držali smo se dogovora med državami članicami, da se bomo držali fiskalne odgovornosti in pravil. Istočasno pa smo to povezali s solidarnostjo do Grčije. In tudi tukaj smo dosegli dober rezultat, kot se je izkazalo danes predsednik Juncker. In tretji primer Ukrajina. Tudi tukaj so naše vrednote postavljene po, pred preskus. Kot pri prejšnjih dveh primerih gre za terorizem in gre za gospodarski propad. Pri Ukrajini gre za spreminjanje meja. S silo in s kršitvijo mednarodnega prava. Rusija tukaj izvaja terorizem in vojne prijeme. Ne moremo dopustiti terorizma, izvati moramo politiko, ki temeni na vrednotah. Naj bi več sankcij zamenjali za več vojne. Diplomacijo smo že izrabili z sporazumom in z Minsk dohodka, vendar pa moramo izrabiti naš pritisk za to, da bomo uvedli gospodarske sankcije za agresorja in da bomo omogočili žrtvam, da se same branijo v skladu z mednarodnim pravom, pravica do zaščite in odgovornost pri napadu. Za vse to potrebujemo moč in odločnost. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Pitela v imenu skupine SD tudi sam se želim zahvaliti predsedniku junckerju za to ker nam je povedal da bo dokument o prihodnosti evrope sopodpisan s strani petih predsednikov če bi bili izključili eh, predsednika evropskega parlamenta to ne bi bilo opravičljivo evropski parlament mora biti vključen preko predsednika v eh, pripravo tega eh, dokumenta. Kar zadeva Grčijo, menimo, da je doseženi dogovor pozitiven. Sedaj smo vsem pokaz, eh, pokazali, da je treba spoštovati rezultate volitev in ne predstavljivo bi bilo, da se ne bi mogli dogovoriti z vlado, ki je sedaj na oblasti. Ne glede na to, a nam je všeč ali ne, meni preveč ni, ampak z njo je treba govoriti. Kajti, eh, rezultati volitev so bili pač taki. Zavrnitev eh, varčevanja je bila njihova zahteva. Razumemo, eh, da mora sedaj vlada začeti sprejemati konkretne odločitve. Prav tako so potrebne resne reforme, Eh, na fiskalnem področju, na področju javne uprave, treba je se boriti proti eh, korupciji in eh, drugič, kar zadeva zunanjo politiko, Ukrajina. Kot je povedal gospod Tusk in gospodo Tusko se za to zahvaljujem, dogovor, ki ga imamo, je krhek, ampak vsaj imamo ga. Ta dogovor moramo okrepiti. Moramo še naprej izvajati pritisk na Rusijo in narediti vse, kar je v naši moči da bi lahko zagotovili, da ne bomo pri, dolivali eh, olja na ogen in da bomo naredili korak proti miru. Lib, eh, Libija. Predsednik Tusk, hvala lepa, ker ste omenili Libijo. Libija predstavlja sedaj eh, tragično posledico prejšnjih dogodkov in ne dobiva pri eh, pozornosti, ki bi jo zaslužila. To je nevarno za nas vse in vsi se moramo na to osredotočiti. Mislim, da je visoka predstavnica eh, tista, ki bo našla prave odgovore na to. In končno eh, priseljevanje, imigracije, Lampedusa in Triton ali Triton, kakorkoli ga že imenujemo, eh, je potreben, ampak ni zadosten. Moramo zagotoviti Mare Nostrom v Evropi. In končno ne da bi želel prejudicirati PNR, moramo eh, narediti še dosti več. PNR ne bo dovolj za boj proti terorizmu. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Morvaj. Yes, Gospod predsednik, kot sem zapisala, nimate pravice enostransko spremeniti dnevnega reda, ki je bila sprejeta. In na dnevnem redu piše po tej debati, da bi morali imeti postopek pritegni pozornost predsedujočega. Prav imate. Sam ne smem spreminjati dnevnega reda. Šest in sedmi odstavek 162. člena urejata postopek postopka eh, pritegni pozornost predsednika in tam piše, da čas, ki ni bil porabljen, razdelimo v tem postopku. Že na začetku sem dejal, da nam čas ne ostaja, pač pa smo že v zamudi. Potem modri karton. Pa je nekaj, o čemer odloča predsednik. Lahko si še enkrat preberete. 162. člen poslovnika. Gospa Fotiga za EKR spoštovani predsedniki sanjala sem o evropski uniji upanja in pričakovanja evropski uniji izpred nekaj let verjetno bi to pomenilo izmenjavo mnenj s predsednikom junckerjem tiste države, ki je žrtev. Potem sprejetje pogajalskega mandata in podelitev pristojnosti organom, ki so za to pristojni, da se pogajajo, če se odločimo, da se bomo pogajali. Kaj imamo na mesto tega? format Normandije. Vidimo, da ne sodelujeta oba, ki bi morala sodelovati, predsednik sveta in komisije. In rezultat, naša podpora, podpora brez pridržkov na razpravi oziroma pri razpravi o G7. Nedvomno imamo velik problem, ne samo konflikt, mislim, da gre za pravo vojno, gre za kršitev mednarodnega prava, gre za priključitev suverene države. Mi pa ne sprejemamo ustreznih odločitev. Vedeti moramo, da Rusija oziroma Ruska federacija ni izpolnila nobenega dogovora, ki je bil dosežen v zvezi z Ukrajino. Kljub temu pa na neformalnem svetu smo se odločili, da se o sankcijah, o nadaljnih sankcijah ne bomo pogovarjali. To pomeni, da Minsk 2 samo zamrzuje ta konflikt. Mi pa moramo iti dlje in sprejeti dodatne trdne ukrepe in izvajati odločitve EU. Cenim rezultate neformalnega sveta z vidika ukrepov za boj proti terorizmu, vključno z obeti za direktivo o PNR. To je zelo pomembno. V moji politični skupini smo zelo angažirani za razpravo o tem. Potem Grčija. Tu sta dve plati tega problema. Nedvomno. Moramo biti zelo jasni v naših razpravah s prebivalci Evrope glede posledic monetarne unije. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da je bilo sprejetje Grčije politična odločitev, tako kot to velja za monetarno unijo. In ne moremo se pretvarjati, da gre samo za gospodarske vidike. Hvala za Alde, gospod Verhofstadt. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej sem se želel odzvati na izjavo gospoda Junkerja glede PNR. Ničesar nismo zavrnili. Z veliko večino smo glasovali o resoluciji, ki je jasna. Želimo PNR na evropski ravni, zato zahtevamo od komisije predlog v zvezi eh, z nujnostjo in sorazmernostjo, to je namreč osnova, na kateri moramo graditi, in tudi od sveta želimo nek napredek, tako da bomo lahko napredovali pri direktivi o varstvu podatkov. To želimo. Nočemo mi spreminjati Eh, našega stališča. Vsi trije moramo nekaj narediti. Komisija mora sprejeti ukrepe, svet mora sprejeti ukrepe in tudi mi bomo v tem primeru napredovali pri tem doseju. Ampak skupaj moramo sodelovati, ne pa da gremo vsako svojo smer in da vlečemo vsako svojo smer. Glede gospodarskega upravljanja pa se mi zdi, da ste pripravili uh, dobro besedilo, gospod Juncker. Sedaj imamo dovolj teh eh, idej o pogodbenih sporazumih. To je bilo popolnoma noro. Dve leti smo temu posvetili, mislim, da moramo iti v drugo smer. Obrati moramo drugačen pristop, eh, pristop globalne konvergence v Evropski uniji in v euroobmočju. Mislim, da je z tega vidika vaš pristop dober. In s tem prihajam k tretji točki. Greece. Potem je tu še Grčija. Mislim, da je bila modra odločitev gospod Tusk, da se da še štiri mesece. Namreč to je končni izid pogovorov z Grčijo za to, da lahko opišajo reforme, ki jih želijo izvesti. Mislim, da je bila to modra odločitev. Upam pa, da bodo reforme resnične. Vidim, da želijo ukrepati glede vtaje davkov, tudi imajo predloge glede korupcije, vendar to ni dovolj. Moram reči, da mm, nisem bil ne vem kako navdušen nad dopisom Grčije izpred nekaj dni. Še druge stvari je treba narediti. Recimo eh, zaprte poklice odpreti za mlade, potem krčenje javnega sektorja je tudi nujna stvar v Grči in ne nazadnje javna podjetja morajo postati uh, uspešne institucije. Zato mislim, da moramo zdaj počakati na dodatne predloge grške vlade, preden bomo lahko šli dlje. Mislim pa, da je bilo pametno, da damo štiri mesece, kajti dejstvo je, da se tega ne da narediti v par dneh ali tednih. In gospod predsednik, potem še vprašanje Ukrajine gospod Tusk je dejal, da je bil sporazum Minsk 2 800 krat prekršen. 800 krat. Mislim, da moramo razmisliti o tem. Namreč postaviti moramo vprašanje, ali je naša strategija do Rusije prava. Se pravi, oni gredo na Krim in mi se odzovemo gredo na vzhod Ukrajine in mi se odzoveme. Je kršitev Minska 2 tudi nekaj, na kar se bomo zdaj odzvali. Mislim, da bi morali ravnati obratno. Zdaj bi se morali odločiti o dodatnih gospodarskih sankcijah, jih ne takoj uvesti, ampak Rusiji povedati, če boste kršili ta ali oni sporazum, sledijo te in te gospodarske sankcije. Ne pa da čakamo, mi se vedno odzivamo na poteze Putina. Narediti moramo pa ravno nasprotno. Skupaj z Evropskim svetom na predlog gospoda Tuska in gospe Mogherini odločiti o gospodarskih sankcijah in ruskemu vodstvu povedati, da bodo te sankcije postale resničnost, če bo nadaljeval svojo nenehno agresijo na regije in na Ukrajino. Hvala lepa. Sedaj pa v imeni Guengel, gospod Papadimulis. Hvala lepa, gospod predsednik. Odziv evroskupine, Evropske centralne banke in Evropske komisije v zvezi z vprašanji grške vlade bo neke vrste zrcalo. To nam bo pokazalo, kako se bo evrsko območje lotilo svojih lastnih problemov. Namreč v zadnjih nekaj letih smo videli, da so se naložbe na evrskem območju zmanjšale, prišlo je do stagnacije, deflacije in in nevarnosti, da zapademo v še eno recesijo. Povečala sta se revščina in brezposelnost. To je vplivalo na celotno Evropo. Študija McKenzie pravi, da je javni dolg v zadnjih nekaj letih 15 od 19 članic evrskega območja ima dolg, ki presega mastritska merila. Sedem držav ima javni dolg, ki presega 100 odstotkov. Največje povečanje dolga pa beležimo na Irskem 172 odstotkov, 103 za Grčijo, 100 odstotkov Portugalska in 72 Španija. To so tiste države, ki jih zajema memorandum o razumevanju. Zato me veseli, ko vidim, da ima razprava o Grči drugačen ton in ne agresivnega tona eh, grških, krščanskih, oziroma nemških krščanskih demokratov izpred nekaj dni, ki so se želeli nekako maščevati zato, ker so Grki glasovali proti njihovim interesom. Pred nekaj dnevi je gospod Juncker spregovoril pred Ekosokom in tam ste dejali, da so evropske inštitucije do Grčije ukrepale negativno, da je bil program izveden neprimerno to, o čemer je odločila evrska skupina, da je nekaj časa Grči, da lahko zadiha, to pomeni, da lahko naredi dvoje, poskrbi, da bodo pravila izpolnjena in zagotovi tudi, da bomo vsi spoštovali demokratičnost. Rezultati volitev jasno kažejo, da morda moramo nekaj spremeniti, da smo morda naredili napako. To je tudi bil naš cilj. Seveda sprejemamo naše zaveze, sprejemamo evropsko solidarnost in se borimo proti utaji davko in korupciji. Prosili smo za tehnično in strokovno pomoč. Prejšnja vlada tega ni hotela, kot je povedal gospod Šojble. Želimo si, da bi Junkerjev naložbeni program dobil še več sredstev in da bi ta sredstva dobila tiste države, ki jih najbolj potrebujejo in kjer je stopnja brezposelnosti najvišja. Seveda želimo izkoristiti tudi prožnost ugrajeno v pakt stabilnosti. Gospod Prodi je temu paktu dejal, da je idiotski, ampak mi želimo izkoristiti to, o čemer je odločila Evropska centralna banka. Za zaključek par besed o Ukrajini. Mirovni sporazum je nekaj, kar lahko hitro presahne. Zato moramo poskrbeti, da ga podkrepimo. In ko govorimo o terorističnih napadih, moramo pokazati ne samo solidarnost s prebivalci Danske in Francije, ampak veseli me, da je gospod Juncker dejal, da ne smemo narediti napake, ki, naredila, ki so naredile ZDA po letu 2001. Hvala, gospod predsednik spregovoriti sem želel o Grčiji. Zanima me, če potrebujemo to dramo, ki je trajala štiri tedne. Nova grška vlada se je obnašala, kot da se volilna kampanja nadaljuje onkraj 25. januarja. Njihova država eh, je pred bankrotom, ustrajali so pri naprimer vojnih reparacijah in podajali podobne izjave. Nekateri člani sveta so se obsesivno obnašali, dejali so, Grčija bo plačala. Drugače bo Gr Grčija zapustila Unijo. Tako kot je takrat veljalo v preteklosti, Nemčija bo plačala. Wolfgang Schäuble, nemški finančni minister, je podajal to vrstne izjave, kljub temu, da je Nemčija v 20. stoletju večkrat bankrotirala, trikrat bankrotirala. Kot je dejal gospod Verhofstadt, smo dobili štiri mesece in to je dobro. V tem obdobju moramo najti nov sporazum med Grčijo in njenimi partnericami. Kateri so elementi tega sporazuma? Grški dolg mora biti vzdržen. Nobena država v zgodovini človeštva ni mogla odstotka BDP-ja posvetiti eh, servisiranju dolgov. Nobena. In tukaj govorimo o eh, Grčiji. Za servisiranje dolgov moramo dati manj kot 4,5 eh, odstotka BDP-ja. Drugi element je naslednji. Mislim, da se lahko grška vlada bolj drži eh, svojih obljub kot pa prejšnja vlada nove demokracije in pasoka. Vzpostaviti je treba fiskalni aparat v Grčiji. In če lahko Evropska unija pri tem pomaga z izkušnjami, pa tudi svojo, svojim položajem, če lahko pomaga pri eh, sporazumih s tretjimi državami, je to dobra odločitev. Tako lahko Grčiji pomagamo. Tretji element. Grško gospodarstvo mora stopiti na trajnostno pot. Videli smo prioritete komisije. Investicije, energetska tranzicija, o tem smo danes že govorili. Grčija bi lahko postala neto izvoznica energije v preostali del Evropske unije. In to bi bili zelo dobri denarni viri za državo in za grško gospodarstvo. Tudi tukaj moramo prioritizirati naložbe, ko govorimo o Eh, energetski tranziciji v Grčiji. Nihče tukaj nima interesa, da bi stavil na propad nove grške vlade. Če nova grška vlada pade, bo to pomenilo, da so zmagali eh, proti evropski populisti. Hvala. Besedo ima sedaj za EFDD gospod Natal. Gospod predsednik, tudi sam se bom danes osredotočil na Grčijo. Za začetek bi citiral gospoda Dajzenbluma, ki je dejal, motite se, če mislite, da je demokracija to, da lahko rezultati enih volitev spremenijo naš način dela. Gospod Juncker je dejal, da ne more biti demokratične izbire, da bi se nekdo odločil drugače, kot predvidevajo pogodbe. To je vse, kar moramo vedeti o demokraciji kaj ne? Ali ni ironično, da uničujete demokracijo v zibelki demokracije, to v Grčiji? Demokratično izvoljen premijer je ponudil izhod, pa ste ga odstranili. Prav tako vidimo, da Grčijo še kar naprej držite v gospodarskih okovih. Zdaj pravite, da ni na vas, da bi Grke učili o demokraciji. Grki so dovolj trpeli. Sile demokracije proti nedemokratičnim silam EU. Zato sprašujem Grke in jim pravim, bodite pogumni, vi ste ustvarili demokracijo, varujte svoje pravice, uporabite demokracijo duha svojih očetov, ne uklonite se, ne vdajte se, vi ste branilci demokracije, vi ste domovina Aristotla, Platona in če vam bo uspelo, boste svetilni kupanja za vse nas. Besedo ima sedaj gospa Le Pen. Evroskupina je vladi gospoda Ciprasa dejala, da mora sprejeti dodatne ukrepe. Hitro so se končale obljube o eh, odstranitvi vrčevanja, politika se v bistvu ni spremenila. Ciprasova vlada je izbrala evro in tako lagala ljudem. Verjetno bo tudi ta vlada hitlo, hitro izgubila podporo v javnosti. Vsi evropejci razumejo, da ni, kom, eh, da ni povezave med evrom in blaginjo. Gre spet za evro diktaturo, kjer Francija nima besede pri valuti, pri nobenih odločitvah vlada vrčevanje, preveliki dolgovi in revščina. E Zdaj pa gospod Lemasur v imenu LS. No. Hvala, gospod predsednik. V imenu francoske delegacije Evropske ljudske stranke sem vesel, da je svet govoril o boju proti terorizmu. V Parizu so bili izvedeni napadi, na to pa je bil napaden tudi Kopenhavn. Skupaj moramo na evropski ravni poskrbeti za varnost. To je grožnja, ki zadeva nas vse, tudi na mednarodni ravni. Gospa Le Pen je govorila o primeru Grčije. Ta je eh, seveda zelo zanimiva tema. Sam bo govoril o Franciji. Veseli me, kaj ste povedali v zvezi s Francijo. A tretjič zapored Francija ni izpolnila svojih zavez. Kot ste dejali, gospod komisar, je sedaj v preiskavi pod nadzorom. Unija jim ni dala veliko časa, manj časa kot Grči. Tri mesece bo imela grška vlada, pa šest mesecev, mesecev za to, da prihrani dodatnih Eh, dodatne 4 milijarde evrov, da spreme dodatne reforme, s katerimi bo zagotovila 16 milijard eh, evrov privrčevanih sredstev v letih 2016 in 2017. Težko sprejemamo take reforme pod eh, takšnim pritiskom. Sedaj pa v imenu SD gospod Fleckenstein. Predsednik. Gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, zadnje neformalno zasedanje predsednikov držav in vlad se je začelo le nekaj ur po sklenitvi sporazuma v Minsku. Na vzhodu Ukrajine se je situacija izboljšala, ampak ne moremo govoriti o tem, da bi se sporazum spoštovalo. Mislim, da ima prav gospod Ferhofštad. Nehati moramo samo odzivati se, ko se nekaj že zgodi. Veliko bolj jasno moramo povedati že vnaprej, kaj se bo zgodilo, če se rešitev iz Minska ne bo spoštovalo in izvajalo in tudi obratno, kaj bi se lahko zgodilo, če bi vsi skupaj lahko šli po drugi poti, kot pa po tisti, ki, za katero se je do sedaj odločala Rusija. Položaj Ukrajine je tak, da potrebujemo jasen jezik. Mislim, da moramo govoriti jasno, zahtevati jasne sankcije, če ne bo bolje. In mislim, da to vključuje tudi vse tiste, ki nočajo zagotavljati orožje Ukrajini, ker menijo, da to ni prava rešitev. Prosim vas za eno, ko govorimo o sankcijah. Preverite, ali morajo poslanci ruskega parlamenta, ki so na seznamu sankcij, res ostati na tem seznamu. Namreč v parlamentarnem dialogu to lahko povzroča tudi škodo. V imenu EKR, gospod Luke gospod predsednik grčija je v svojem dopisu zaprosila za podaljšanje in zdaj je občutek da smo grčijo križali ampak sam sem dopis prebral manjkajo mi tam konkretne številke kaj grčija sploh ponuja katere prihranke vemo, kaj Siriza predlaga, ne vemo pa, odkot bo prišel svež denar. Izboljšali naj bi pobiranje davkov, ampak koliko milijard bo to prineslo, če to že nekaj časa ponujajo? Tudi carine naj bi reformirali. Koliko evrov bo to prineslo? Prav tako naj bi privatizacija ne šla nazaj. Kaj pa reforma pokojnin? Kaj bo to konkretno prineslo? Gospod predsednik, gospod Juncker, vidim, da Grčija ni ponudila nobenih številk. Mislim, da je Grčiji pravzaprav uspelo zmagati. V imenu zeleni, gospod Albrecht. Hvala, gospod predsednik. kolegice in kolegi, pri hrambi podatkov PNR je jasno, da je pristojni odbor jeseni leta 2013 v celoti zavrnil predlog in sicer, da je bilo rečeno, da je nesorazmeren. Ta predlog je bil zdaj ponovno vložen, skoraj da nespremenjen. Zato se mi zdi to izgubljanje časa. Predvsem ne smemo pozabiti, da je Evropsko sodišče argumentaciji Evropskega parlamenta dalo prav in jasno je povedalo, da brez podlage hramba podatkov ni v skladu z zakonodajo. Vsak predlog glede hrambe podatkov mora biti usklajen, zato mora komisija dati nov predlog, kajti sicer to ne bo sprejeto. E hvala gospod predsednik predsedniki držav in vlad so na svojem zadnjem srečanju govorili o grčiji ali je možno da nihče ne vidi problema kdo drug če ne grki bodo odločali o prihodnosti svoje države kljub temu smo tu in se še kar pogovarjamo kaj je bilo dogovorjeno v Berlinu, kaj meni Bruselj in kako se bo odzval Pariz. Evropa temelji na suverenosti, ampak ko je celotna usoda nekega naroda v rokah drugih, smo se morda nekje zmotili. Gospod Cipras se je odpovedal vsem svojim zahtevam, potem ko ga je Nemčija stisnila v kot. Češ, če podučimo enega, jih bo sto videlo, kako morajo ravnati. Ampak katero pravico lahko vsi ti spravljajo na kolena celotno državo in kako je možno, da se javni dolg v višini 175 odstotkov BDP-ja odplača. To so vprašanja, s katerimi se moramo soočiti. Grška kriza ni grška, ampak je evropska in ni gospodarska, ampak je politična. To je kriza majhne evropske države, katere BDP je manjše, enak manjši italijanski ali francoski regiji. To bi se dalo rešiti takoj. To je nevihta v kozarcu vode tukaj vidimo, da politiki gledajo samo do svojega nacionalnega obzorja. Tukaj ne gre za pomankanje likvidnosti ali zaupanje. Zato mislim, kolegi, da tu zdravila ni. Hvala. Gospod Sarjanopoulos, izvolite. Sporazum Evroskupine z vlado Sirize pravzaprav lepo delšuje program Trojke, samo drug, drugo ime ima, nič se ni spremenilo. In težave se le nadaljujejo. Še naprej bomo morali odplačevati dolg, še naprej bomo morali nadaljevati s privatizacijo, morali bomo zmanjševati plače in vrčevati. Cipras bo lahko situacijo spremenil le, če mu bo to dovoljeno za to, da izboljša družbeno situacijo. Nihče ne razume eh, same situacije. Naš ljudje imajo dostojanstvo in bomo videli v petek Eh, kaj bodo delali na sestanku, ki ga organizira komisična partija. Sedaj pa Gonzales Pons. Hvala. Eh, vse stranke so podprle deklaracijo proti terorizmu. In deklaracija sveta tudi kaže, da gremo v pravo smer. V Španiji smo tudi sprejeli sporazum proti uh, terorizmu. Ta sporazum sta podpisala uh, vladna stranka in glavna stranka opozicija. In sedaj smo res pokazali politično voljo. To so pokazali vse tri institucije. In besede moramo spremeniti v dejanja. Moramo sprejeti Evropski PNR, ki nam bo omogočil nadzor tujih borcev, ki grozljivo uh, kršijo človekove pravice. No, to, da bomo vzpostavili to urodje, pa ni odvisno naših besed, temveč naših dejanj. Moramo vedno imeti v pred očmi žrtve terorizma. Ko se pogovarjamo o terorizmu, moja država, ki jo predstavljam Španija, si res želi tudi energetsko unijo. Španija in Portugalska si želita povečati povezanost z Evropo, ko gre za energetske infrastrukture. In tudi Evropi je to v interesu. V Evropi nihče ne sme biti energetski otok. V Evropi nihče ne sme biti otok v nobenem pomenu besede. To velja tudi za Grčijo. Lepa gospa Ferreira za stranko Fer SND. Gospod predsednik, naš eh, sporazum glede Grčije je dobrodošel, vendar to je šele začetek nove faze in ta faza mora biti drugačna. Grčijo dušijo varčevalni programi, ki so pretirani. Posledice na, za zaposlovanje na uh, gospodarsko rast so bile grozljive in to je tudi priznal gospod Juncker in hvala, da ste to priznali in napake v Grči treba popraviti. Potrebujemo pa tudi manjeverski prostor in fleksibilnost znotraj proračuna, da bo to mogoče. Ni dvoma, da vrčevanje ne more biti rešitev. In sedaj moramo spostaviti nov program. In ta nov zagon moramo porabiti za to, da bomo vzpostavili uh, drugačen pristop. Edini način, da gremo naprej, je, da se prilagodimo, da okrepe prilagodimo glede na situacijo v državi. E Stranko EKR, gospa Stevens. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani kolegi. Rada bi vas pozvala, dragi europoslanci, da imate jutri konstruktiven pristop glede počle gospoda Kirkopa, glede PNR-ja, zato da bomo dejansko dosegli napredek. Evropska komisija bi pozvala, da pripravi operativne smernice in to čimprej. prej glede skupnih indikatorjev za tveganje, kar zadeva nadzor evropskih državljanov na zunanjih mejah. In nazadnje je pozvala države članice, naj si bolj zaupajo med sabo in naj sodelujejo operativno preko Europola in si bolj izmenjujejo informacije. Veselim se revidirane varnostne strategije, ki jo pričakujemo apri, aprila, kaj ti sicer ne more imeti dane vrednosti, ko gre za boj proti terorizmu. Sedaj pa za FDD. Um, gospod Lundgren. Hvala. Rad bi nagovoril gospoda Tuska in gospoda Junkerja. Vprašanja sem že zastavil, vendar so še vedno aktualna. Gospod Tusk, sedaj ste predsednik sveta. Sedaj ste odgovorni za 500 milijonov evropejcev, ki niso glasovali za vas. Lahko rečete, kar hočete, vendar imate veliko plačo in potem, ko boste Eh, prenehali s svojim delom, boste dobili uh, ogromno odpravnino in kasneje tudi ogromno pokojnino. In kako pravzaprav razlagate vsta denar, ali si ga zaslužite, ali ste se pripravljeni odreči od, odpravnini, ki jo boste dobili ob koncu mandata. Mislim, da imajo naši državljani eh, pravico takšnega odgovora na to vprašanje. Hvala, gospod predsednik. Tukaj se zdi, da je slika od sveta do sveta slabša in človek ima občutek, da smo na političnem Titaniku. Od povsod udira voda in očitno ta politična nomenklatura ni sposobna zamašiti vseh luken, odkudar prihaja voda. Vidimo, da je v težavah evro, blagajne so prazne, zdaj pa vidimo, da se ponovno pošiljajo milijarde proti Peloponezu. Evropska unija ima napako v konceptu, to pa je centralizacija, to je regulativa, ki jo imamo in če je nekdo tak, da plačuje davke in si želi prihodnost, potem se mi zdi, da bi bilo bolje, če bi države sodelovale med seboj, namesto da imamo ta centraliziran sistem. Hvala, sedaj pa za stranko LS gospod Rangel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni predsednika komisije in sveta. Čestitam za rezultate in za zagon, ki, so, ki ste ga uspela doseči. Ko gre za terorizem, mislim, da smo res marsikaj dosegli. Hkrati pa smo tudi zajamčili izvajanje zakonodaje šengenske zakonodaje, ki je nujna za prost pretok ljudi. Potem vprašanje Ukrajine. Tu je še veliko negotovosti, tu je treba še marsikaj storiti. Ko gre pa za ekonomsko in monetarno unijo, smo dosegli velik napredek glede Grčije. Mislim, da je sporazum razumen. Zakaj? Grška vlada je razumela, da če želi uživati solidarnost in skupno reševanje njihovih težav, potem uh, morajo tudi sodelovati in se držati pravil. To so sedaj razumeli. In sedaj smo v fazi zaključevanja tega postopka in v prihodnih nekaj mesecih bomo dobili še nova jamstva, vendar to kaže na upanje za evropski projekt. Torej, to je korak v pravo smer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 Morali bi vedeti, kako učinkovito države članice sodeluje z Interpolom in Europolom. Potrebujemo solidarnost in skupno razumevanje glede boja proti terorizmu. Šengenski sistem moramo še naprej razvijati in okrepiti. Bolgarija meji na Grčijo in Turčijo. In na teh dveh mejah potrebujemo več podpore, kajti ti dve meji sta takšni, da ju tuji um, um, um, bojevniki lahko uporabijo, če bo povečan nadzor na letališčih. Poleg tega obstajajo tudi migracijski pritiski in Bolgarija ne more biti tamponsko območje zunaj Šengna. Gospod Sinadinos obos... Pogajanja med grško vlado in EU so pokazala, da se EU podreja temu, kar želita Francija in Nemčija. EU bi morali biti zainteresirani za gospodarsko rast vseh držav članic. No, namesto tega pa se ukvarja s tem, kaj si želi Nemčija študija London School uh, of Economics je pokazala, da so obrestne mere veliko pomagale Nemčiji in je zato Nemčija ogromno pridobila. In ne smemo dopustiti, da bi EU bila last zgolj nekaterih držav članic. Grčija, Eh, lahko tudi zaprosil za vojaško odškodnino. V imenu e LS, gospod Karas. Gospe in gospodje. Eh, Karas. Gospe in gospodje, na tribunah fotografiranje v tej dvorani ni dovoljeno. Gospod Karas. Mislim, da razpravljamo o temah terorizem, Ukrajina, Grčija in v pol minute nihče ne more povedati kaj pametnega in izčrpnega. Zato bi rad ostal pri izhodiščih. Nobene teme ne moremo obravnavati izolirano. Vedno gre za celo Evropo. Gre za naše probleme, ne gre za probleme drugih. Vzrok pri vseh teh točkah. Vzrok za težave je vedno kršitev mednarodnega in evropskega prava in kršitev skupnih vrednot. Zato se moramo vprašati, kako lahko ponudimo prave odgovore na te kršitve prava. naše vrednote in naša skupnost si mora pridobiti verodostojnost pri reševanju problemov in zato je nezaslišano, da vidim v Grčiji, ko ministerski predsednik potem, ko se dogovori v skladu z našim pravom, reče, dobili smo bitko, ne pa še vojne. gospod Šojble je bil prikazan, kot bi bil časnik Wehrmachta, zato pravim, da moramo zagovarjati naše vrednote. Zdaj pa v imenu SD gospa Kinge. Eh, gospod predsednik, koordinirano moramo podpreti vse države na svetu, ki se borijo proti terorizmu. Moramo to narediti tako, da bomo zavarovali vse, zato da bomo izboljšali našo varnost, našo družbo in naša načela. Potrebujemo globalni pristop, vendar uh, tu se ne moremo omejiti le na tiste konflikte, ki so nam geografsko blizu, kot recimo v Libiji, temveč moramo se osredotočiti na cel svet. V subsaharski Afriki so številne države v popolnem kaosu. Nigerija, Boko Haram. To so teme, o katerih se moramo pogovarjati. Moramo se tudi s tem ukvarjati, ne pa, da smo indiferentni do nekaterih kriz, ki se dogajajo v svetu. Hvala lepa, sedaj pa za skupino ELS, gospa Šuljca. Hvala lepa. Hvala lepa. Veseli me, da imamo danes tu predsednike vseh treh institucij. Eh, veseli me, da smo dosegli sporazum, vseh treh institucij, ko gre za ukrepe proti terorizmu. Človeško življenje je v srčiki naših politik. In vse to, o čemer so govorili na neformalnem svetu, je povezano s tem. Vseh teh sedem tem bi razdelila na uh, dve skupini. Po eni strani se pogovarjamo o Grči, Ukrajini, Parizu in Kebenhanu. Po drugi strani pa se pogovarjamo o energetski uniji, o ekonomsko-monetarni uniji in o načrtu investicij. V prvi skupini imamo torej težave, v drugi skupini pa imamo rešitve za te težave. Zato ustrajam pri tem, da moramo imeti koherentno, usklejeno obravnavanje eh, energetske unije, EMU in ložbenega načrta. S tem bomo odpravili eh, tudi težave, ki so se nam zgodile v EU na meji z Ukrajino, na meji z Grčijo. Poleg tega je tudi to povezano z migracijskimi pritiski. Dobro je, da smo dosegli uh, enoten pristop, vendar je treba to tudi izvajati na terenu. Uh, Sveda težave v Ukrajini ne bomo uh, zlahka rešili, vendar moramo koordinirano delovati in veselime, da smo danes predstavniki vseh institucij tu, da se lahko vse tem pogovorimo. No, Hvala lepa. Zdaj pa gospod Morel za SD. Gospod predsednik, zelo pozitivno se mi zdi, da smo danes številni potrdili našo podporo, našo solidarnost grški vladi in s tem tudi grškemu ljudstvu, ki je bilo na hudi preizkušnji v zadnjih letih. Več konzervativnih voditeljev je ob koncu sveta eh, reklo nekaj v stilu, kot da so grški voljivci narobe volili in da morajo sedaj plačati za to napako. Ne, mi moramo Grči pomagati, Grkom moramo pomagati, da bodo reformirali svoje, svojo fiskalno politiko in da bodo znova zagnali svoje dejavnosti. Sam sem strasten eh, evropejec in mislim, da se je predsednik nekoliko nerodno izrazil, ko je dejal, da se demokracija konča tam, kjer se začnejo evropske pogodbe. Mislim, da je to sedaj prava politična priložnost

se soča s številnimi notranjimi zunanjimi izzivi. Nedavni dogodki v Parizu in Kebenhavnu, pa tudi incidenti v Bruslju, kažejo to, da moramo imeti jasnejše cilje glede boja proti terorizmu. In mislim, da moramo pritisniti na parlament, da čim prej sprejme uh, zakonodajo. Eh, glede PNR-ja parlament mora zagovarjati eh, pravi srbskih državljanov. Naj še pokomentiram situacijo v Grčiji. Nihče si ne želi biti sedaj eh, v vlogi grških politikov ali grške vlade. In grške politike bi morali prositi za solidarnost, tako kot je to bilo, kot, kot so to prosili uh, nas, Na Slovaškem smo izkazali solidarnost z grško vlado in to sedaj pričakujemo tudi od njih. V imenu komisije, gospod Juncker. Na kratko, dragi kolegi, tudi svet 12. februarja je bil kratek in jedrnat in torej sedaj bi se odzval na dve, tri eh, opombe, ki smo jih slišali in ki zadeva zlasti komisijo. Najprej bi čestitev gospodu Morelo, ker je govoril kot francoski socialist in je povedal točno nasprotno od tega, kar mi vse skozi govori francoska socialistična vlada. Poleg tega vam čestitam za vas e, eh, smisel za humor, kaj ti dejali, ste, da nas je tu veliko, ki se pogovarjamo. Ali, ali nas je res veliko, res imate smisel za humor. Tretjič odgovoril bo njemu in tudi ostalim. Nikoli nisem rekel, da so volitve nekaj neutralnega. Gre za nekaj, gre za to, da volilne zlati ne spremenijo pogodbe. Grče sprejela suvereno odločitev in seveda spoštujem rezultat splošnih volitev v Grčiji, veliko bolj kot drugi vendar Grčija in grške volitve niso pomenile, da bomo sedaj odpravili Evropsko pogodbo. Prihodnjo nedeljo imamo volitve v Estoniji, potem imamo tudi volitve na Finskem. Ali res menite, da vsakeč po volitvah moramo postaviti pod vprašaj pogodbe in pravila ali moramo ubiti Evropa na ta način. Prosim, ne ponavljajte tega, kajti s tem žalite zdravo pamet. Mislim, da bi morali bolj spoštovati zdravo pamet, ki se zdi, da je zelo neenakomerno porazdeljena v Evropi in med političnimi skupinami. V zadnjih dneh smo veliko slišali veliko kritik na račun komisije. In komisiji smo, se je očitalo, da se je umešavala v razpravo o Grčiji. To je predvsej zanimivo. Komisija, komisijo pa so po drugi strani uh, kritizirali, ker se ni dovolj vključila v ekonomske in monetarne zadeve. No, sedaj pa nas kritizirate, da se preveč umešavamo v upravljanje evra. Predsednik komisije se ni takoj odzval, vendar njegova naloga ni, da deli Evropo, mora združevati Evropo tam, kjer je enotnost postavljena pod vprašanje. Želim se boriti proti uh, uničevanju evropske kohezije in povezanosti. Zato smo ustali to, kar smo morali. Če ne bi ustali tega, kar smo, potem ne bi prišli do sporazuma glede Grčije, kar zadeva ostalo. Ich mag einige Zungenschläge in der Debatte nicht so sehr. Sicer pa moram reči, da mi nekatere stvari v poročilu niso všeč. Zakaj vedno govorimo, da se je nekdo uveljavil? Če se nekdo uveljavi, pomeni, da je se uveljavil proti nekomu drugemu. Ali je zdaj vprašanje, kdo se je uveljavil, kdo je zmagal? Grčija, Evropa, kaj naj vse to pomeni? Kaj naj se to razpravo? Ta razprava je brez smisla. V Evropi zmaga tisti, ki predlaga in izvaja evropske rešitve, ne pa tisti, ki uspe premagati nekoga drugega. Mislim, da se mi zdi nesmiselno, da se mora vedno nekdo uveljaviti in zmagati. V Evropi mora zmagati evropsko razmišljanje. Hvala lepa, gospod Juncker. Zdaj ima besedo gospod Tusk. You, just, just. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dva kratka komentarja imam. Najprej bi se rad dotaknil vprašanja Ukrajine. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal Giffer Hoštad. Potrebujemo proaktivno strategijo. Strinjam se tudi, da enotnost ne more zamenjati to vrstne strategije. Ne more je nadomestiti. Brez doma veste, kakšen je moj namen, ko je govora o novi strategiji. Verjetno veste, kaj imam v mislih. Enotnost je seveda predpogoj, glavni prvi predpogoj, če želimo narediti karkoli na tem področju. Potrebujemo strategijo, ampak brez enotnosti, brez soglasja, strategije ne bo. In uspeha ne bo. Prvi razlog je praktične narave. Vsi ukrepi, naprimer sankcije, zahtevajo soglasno odločitev Evropskega sveta. Zato enotnost ni neka ideološka tema, to niso sanje, to je praktični predpogoj za kakršno koli delovanje. Imamo pa še en razlog, zakaj vedno znova govorimo o enotnosti, o tem, kako pomembna je. Sam sem popolnoma prepričan in mislim, da vas to ne bo presenetilo da je en od najpomembnejših ciljev za predsednika Putina, da razdeli Evropo, da razdeli zahodno skupnost. In to je drugi razlog, zakaj me enotnost tako zanima. Tako enotnost med državami članicami, kot tudi širše v kontekstu zahodnega sveta. Tudi tekom naslednjega zasedanja Evropskega sveta marca moramo razpravljati o praktičnih strategijah. V mislih pa moramo vedno imeti, da so takšne strategije smiselne, če ostanemo enoti. Moj drugi komentar pa zadeva Grčijo. Ta razprava ni razprava o ideologiji, o vojni zoper Grčijo. po mojem mnenju, Grčija noče povzročati težav v Evropi. Gre za pogajanja za razpravo o pomoči. Grčiji moramo danes pomagati, pomagati moramo s finančnimi sredstvi. To ni nič abstraktnega in časa nimamo več. Pogajanja potekajo med državami članicami, med partnerji, med prijatelji. Prva javna izjava, ki sem jo slišal, ki jo je podal premijer Cipras po volitvah, je bila ta, da želi Grčija ostati članica evrskega območja. Druga izjava pa je bila, da potrebujejo našo pomoč. Nobenega realističnega predloga o pomoči Grčiji strani Kitajske ali Rusije nisem uh, slišal. Edina možnost je, da članice evroobmočja, članice Evropske unije in morda tudi mednarodne finančne institucije sodelujejo in pomagajo Grčiji. Ravno zato moramo sodelovati. Ne smemo pustiti, da nas karkoli razdeli in mislim, da je to jasno tudi grškim državljanom in državljankam. Večina razume, da v Evropi potrebujemo dobro sodelovanje, ne smemo se pričkati in napadati drug drugega. Tudi zaradi tega se moramo v tej razpravi medsebojno spoštovati. Če nas bo kdo prizadel, če se bomo napadali, potem bo proces precej težji, kot pa je danes. In upam, da bomo uh, v razpravi odprti in da se ne bomo žalili. To je moja prošnja. Hvala. Hvala lepa. Toplo se zahvaljujem tudi za to, da ste sprejeli to, da se moramo časa strigo, strogo držati. Danes postopka pritegni pozornost predsednika ne bo, ker smo časovno močno omejeni. Zato vas lepo prosim za razumevanje. Tudi modrih kartonov danes ni. S tem je ta razprava zaključena.